poslala prošnjo za imenovanje v delegacijo, to bo zapisniku tega zasedanja. Če do odobritve eh, zapisnika ne bo ugovorov, bo to potrjeno.